in nadaljevali bomo za naslednjo točko na dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu so ustna vprašanja za komisijo in eh, svet. Gre za obnovo strategije notranje varnosti. Najprej dobi besedo gospod Klot Moraes. President, I'm actually waiting. Hvala, gospod predsedujoča. Bom počakal, da komisar sede. Prej sem eh, prehitro, oziroma zadnjič sem prehitro začel, zato bom danes počakal. Počakal bom tudi zato, ker eh, mislim, da imamo člani odbora Libe vsi občutek, da si želimo prispevati k strategiji notranje varnosti Evropske unije. To je pač tisto, pri čemer smo najboljši. Ščitimo državljane, dodajemo vrednost k ukrepom držav članic, obenem pa tudi razumemo, da je to eno najbolj dinamičnih in zanimivih področji. Za naslednje štiri leta imamo tako rekoč nepopisane liste, ki jih moramo sami napolniti z vsebino ampak eh, obravnali bomo najbolj dinamična in občutljiva področja, kibernetski kriminal, kibernetski terorizem, vprašanje tujih borc, borcev in tako naprej. O tem bom povedal nekaj kasneje. Ampak mi moramo odigrati svojo vlogo. Povem pa vam lahko, da imajo člani odbora Libe zelo veliko strokovnega znanja in izkušenj in mi želimo prispevati k vaši strategiji Svet ima tukaj veliko pristojnosti, seveda, ampak mi imamo prav gotovo veliko izkušenj, s katerimi želimo pomagati in prispevati. Prispevamo pa lahko tudi na področju vprašanja zaščite državljanov in spoštovanja temeljnih pravic, kajti temeljne pravice so zelo pomembne pri tem ravnovesju. Varnostna situacija v Evropi se je v zadnjih letih dramatično spremenila. Evropska unija se pač eh, sooča z posledicami čezmejnih sporov in eh, nove tehnologije ustvarjajo tudi nove grožnje to je jasno, ko pomislimo naprimer na tuje borce, ki so se pridružili teroristom v tujini in sedaj se vračajo v Evropo. Zato je treba sprejeti novo posodobljeno strategijo notranje varnosti in imeli bomo novo razpravo o prednostnih nalogah strategije, ki bo predstavljena naslednje leto. Odbor Libe meni, da so nekatera področja ključnega pomena, ki jih moramo upoštevati, zato da obogatimo strategijo. Sprejetjem resolucije bomo vsaj z vidika parlamenta jasno povedali, kaj si želimo videti vključeno v to strategijo. To pomeni, da želimo razbiti mednarodne kriminalne mreže, preprečiti želimo teroristične napade, ukrepiti želimo kibernetsko varnost, varnost na mejah in seveda želimo tudi izboljšati našo pripravljenost na naravne katastrofe. Jasno je, da je ta strategija je zelo široka, ampak tudi naše strokovno mnenje, strokovno znanje je zelo široko. V resoluciji je jasno navedeno, kako se lahko odzovemo na te grožnje in kakšni instrumenti bi morali biti uporabljeni pri tej strategiji. Z vidika parlamenta nam je zelo pomembno, da razumemo, da moramo orodja, ki jih imamo, uporabiti bolje, preden ustvarjamo nova orodja. To je tudi zapisano v resoluciji. Pri tej novi strategiji moramo kritično oceniti obstoječe instrumente na ravni EU in na ravni nacionalnih držav članic. Naučiti se moramo kaj od prejšnjih strategij, preden sprejemamo nove strategije in oblikujemo nove instrumente. Potrebujemo bolj praktično operativno sodelovanje med državami članicami. Naprimer, obstoječe instrumente, kot so skupne preiskovalne enote, bi lahko bolje izkoristili in naši poslanci so to večkrat povedali v odboru Libe. Pristop mora biti uravnotežen, to sem povedal že na začetku govora in pri vprašanju varnosti moramo zadeti prav uravnotežje med varnostjo, pravicami in pravosodjem. O tem smo govorili na področju eh, razsodbe ohrambe podatkov in tako naprej. Kaj več o tem ne bom govoril, ampak eh, vedeti morate, da se mi zavedamo, da je varnost povezana z temeljnimi pravicami. Strokovno znanje pa imamo tudi na področju kibernetske varnosti in eh, bogato lahko prispevamo na področju kompleksnih vprašanj, naprimer v zvezi z podatki PNR, tujimi borci in tudi na drugih področjih, kjer imajo poslanci odbora Libe veliko izkušenj, poznajo varnostni vidik in tudi vidik temeljnih pravic. Leta 2015 naj bi dobili novo strategijo, odbor Libe se bo takrat odzval, zato da dobimo bolj um, vsebinsko obarvano razpravo. Gospod eh, komisar in uh, svet, povem vam lahko, da parlament ne bo več stal ob strani, tako je bilo v preteklosti, sedaj več. Uh, tako ne bo, mi želimo prispevati k strategiji, imamo dovolj izkušenj in uh, z velikim veseljem bom prisluhnil uh, poslancem odbora Libe, ki vam bodo v štirih naslednjih letih pomagali s svojimi nasveti. Vaše delo bo zapleteno, ampak prav gotovo uredno dela. Hvala. Najlepša hvala, gospod Murajš. V imenu sveta dobi zdaj besedo gospod Benedetto Dela Vedova. <clears throat> Grac. Hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci, svet meni, da je obnova strategije notranje varnosti za EU nekaj zelo pomembnega. To je bila tudi prednostna loga za naše predsedovanje. Zelo sem vesel, da lahko nocoj predstavim vizijo sveta glede ključnih prednostnih nalog in ukrepov obnovljene strategije notranje varnosti želimo zagotoviti spremljanje strateških orodij, ki jih je svet sprejel junija, ki je začeval zahtevo posodobitev obnov strategije notranje varnosti v prvem poletju leta 2015. Ministri so se začeli o tem pogovarjati julija, zato da bi oblikovali smernice za Evropsko komisijo, ki mora predstaviti svoje sporočilo glede obnove strategije notranje varnosti spomladi. In svet je sprejel soglasje glede številnih vidikov, tako glede same strukture, kot tudi glede temeljnih načel. Temeljna načela so tudi odgovor na vprašanje, vsaj deloma, moramo vedeti, katere so ključne eh, grožnje in ključni izzivi no, za notranjo varnost v EU. Svet meni, da to vključuje gotovo organizirano kriminaliteto v vseh svojih oblikah. Naj si gre za uh, terorizem, novačenje teroristov ali financiranje uh, terorizma. Uh, Potem imamo tuje borce, to ste že omenjali, potem imamo borce, ki se uh, vračajo v svoje domovine, potem imamo volke, samotare, ki so prav posebna grožnja uh, za varnost Evropske unije. Svet je prav tako identificiral grožnje, ki izvira iz kibernetske kriminalitete in tudi druge grožnje, ki eh, izhaja iz rabe novih tehnologij. Poleg tega moramo razviti globalni pristop, ki ne bo skladen. Kaj to pomeni? Da moramo, imeti, da moramo vključiti veliko akterjev um, na vseh ravneh. Uh, torej moramo vključevati akterje na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in svetovni ravni tak pristop mora biti globalen, multidisciplinaren uh, in integriran. Pomembna je izmenjava informacij za boj proti mednarodnemu terorizmu. Temu moramo posvetiti še prav posebej veliko pozornosti, prav tako moramo biti pozorni na nove tehnologije. Potem pomemben je vidik pravosodja. Moramo uh, izboljšati usklajenost delovanja organov pregona in prav tako moramo eh, čim bolj učinkovito uporabljati skupne preiskovalne enote in moramo čim bolj večkrat, čim bolje izrabiti možnost medsebojnega priznavanja sodnih odločb. Poleg tega moramo skrbeti za nadzor uh, meja in tu moramo vključiti uporabo modernih tehnologij. Poleg tega moramo vključevati vidik pomena uh, medsebojne povezanosti med zunanjo in notranjo varnostjo. Vprašanje uh, tujih borcev je primer tega, kako lahko uh, zunanja razsežnost vpliva na notranjo varnost. Poleg tega moramo upoštevati tudi temeljne pravice. Evropska unija mora zaščititi svoje državljane, vendar mora tudi uh, skrbeti za njihove temeljne pravice. To ne gre za državljan, gre tudi za tiste ljudi, ki so recimo na obisku v Evropski uniji strategija se mora osredotočati na to, da se izvajajo orodje in zakonodaja v skladu s previdnostnim načelom. In uh, v okviru te strategije moramo tudi zagotoviti uh, poročanje, tako da bomo lahko spremljali dogajanje in da bomo lahko tudi spremenili sprejete ukrepe, zato da bomo okrepili notranjo varnost. Vprašali ste nas tudi, kakšna je časovnica in kako namerava svet upoštevati prispevek parlamenta. No, naj zapovem torej, da je nemo, točen rok za obnovo strategije notranje varnosti. To je torej prvo polletje leta 2015. Seveda je marsikaj odvisno od tega, kdaj bo komisija eh, predstavila svoje eh, sporočilo, vendar to naj bi bilo na voljo spomladi. Upam, da bomo lahko imeli sporazum glede obnovljene strategije notranje varnosti junija 2015. Svet je skupaj s komisijo organiziral konferenco na visoki ravni uh, glede obnove strategije notranje varnosti. Ta konferenca je potekala septembra 2014. Uh, eh, med vami ste bili številni povabljeni na to konferenco in tudi gospod Morajš je bil eden pomembnih govornikov na tej konferenci. In mi smo upoštevali vaše poročilo, pa tudi uh, poročilo komisije, ki je tudi upoštevala resolucijo uh, parlamenta. Prav tako smo sodelovali z odborom Libe in uh, naj povem, da se veselim vaših mnen glede te teme. Pripričan sem, da nam boste dali eh, zanimive ideje in gotovo bodo številne točke z vaše resolucije vključene v obnovljeno strategijo notranje varnosti. Zlasti mi je všeč to, da ste povedali, da moramo pregledati, katero orodja že imamo na voljo, preden ustvarjamo nova in da moramo spodbuditi sodelovanje med državami članice, prav, prav tako ste izpostavili pomen eh, pravosodja in ste tudi izpostavili, kako zelo pomembno je imeti ustrezen demokratični nadzor. Najlepša hvala gospodu državnemu sekretarju. Na vrsti je komisar Avramopoulos. Um, hvala lepa, gospod predsedojoči predstavnik sveta. Gospod in gospodje, današnje ustno vprašanje poteka v senci grozovitega zločina, ki je bil zagrešen danes. Rad bi izrazil sožalje in sočutje ob izgubi nedolžnih življenj danes v Pakistanu. V civiliziranem svetu brutalni napadi, kakršne smo bili že danes v šoli v Pakistanu, predstavljajo uh, zaušnico človeškemu dostojanstvu. Zločin, ki je bil danes zagrešen, umor velikega števila otrok je ilustracija terorizma. Terorizem je globalna grožnja. V Evropski uniji se borimo proti terorizmu v sodelovanju s partnerji, zato da bi lahko zaščitili človeška življenja vseh ljudi, ne glede na njihovo raso, vero ali poreklo. Spoštovani poslanci in poslanke, rad bi se vam zahvalil za priložnost, ki ste mi jo dali danes, da skupaj z vami razpravljam o prenovljeni evropski strategiji za notranjo varnost. Ta strategija Evropske unije in nova, nov evropski načrt za varnost morata biti naš načrt za zaščito evropskih državljanov, njihovih pravic, evropskih vrednot, evropske blaginje, saj so naše vrednote in našo gospodarstvo pod napadom. Vse evropske institucije morajo sodelovati tesno skupaj. Boriti se moramo proti grožnjam našim vrednotam in načelom. In na to moramo misliti, ko prenavljamo Evropsko strategijo za notranjo varnost. Vse evropske institucije morajo sodelovati pri predelavi te strategije in pri izvajanju eh, Evropskega načrta za notranjo varnost. V pregledu notranje strategije bo komisija gradila na pripravljalnem delu, ki je potekalo v preteklem letu. Prav tako bo gradila na sklepih sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki so bili sprejeti 5. decembra. Osnova bo tudi resolucija, ki jo bo Evropski parlament sprejel jutri. To so temelji, ki bodo usmerjali delo Evropske komisije v prihodnih mesecih. Tako, ko bo komisija objavila sporočilo, predlagam, eh, naj se Evropski parlament in svet pogovarjata o tem, kakšna naj bo evropska strategija za notranja varnost, da bo zagotovila učinkovito eh, zaščito na podlagi učinkovitih ukrepov. Vaša resolucija v okvirja temeljne načela eh, in ne našteva konkretnih zakonodajnih ukrepov. To je tudi v skladu z vizijo Evropske komisije, da zagotovi strateški načrt, ki se bo povezal z ukrepi, ki so že v izvedbi. Resolucija podarja tudi, kako zelo pomembno je najti ustrezno ravnoteže med kontinuiteto na eni strani in spremembami na drugi. Promovirati je treba tisto, kar funkcionira, to še okrepiti, prilagoditi pa je treba tiste vidike, ki zavirajo razvoj. Zato bodo morda potrebni novi ali vsaj prenovljeni ukrepi. Izvajanje zakonodaje je pomembno. Okrepiti pa je treba tudi praktično sodelovanje. To bo prioriteta za prihodnost. Treba je tudi spremljati izvajanje in vrednotiti učinkovitost vseh ukrepov in politik. 1. december letos označuje dan, ko so politike eh, za pravosodje in notranje zadeve eh, enakopravne vsem drugim zaradi eh, pravosodnega pregleda Evropskega sodišča in zaradi eh, pristojnosti, ki jih ima Evropska komisija za izvajanje in izvrševanje. Vse to bo še dodatno zaščitilo eh, Eh, pravice državljanov in dostop do sodstva. Spremljanje izvajanja zakonskih aktov glede naprimer pravic žrtev in pa izvajanje eh, pravosodnega sodelovanja bo zagotovo še ukrepilo pravosodno razsežnost eh, Evropske strategije za notranjo varnost. To ste omenili v svoji resoluciji. Evropska komisija bo še naprej Evropskemu parlamentu in svetu vse čas poročala o ukrepih, ki eh, so v izvedbi v okviru Evropskega načrta za notranjo varnost. Tako boste lažje spremljali izvajanje Evropske strategije za notranjo varnost, to bo tudi okrepilo demokratični nadzor. Naj nekaj besed namenim še vsebini Evropske strategije za notranjo varnost. Evropska komisija v tem trenutku ne more predstaviti podrobnosti sporočila, ki ga bo objavila čez nekaj časa. Nedvomno pa moramo nadaljevati z bojem proti čezmenjenemu in mednarodnemu kriminalu. Boriti se je treba proti terorizmu, proti radikalizaciji in obačanju teroristov. Boriti se je treba proti kibernetskemu kriminalu. Zaščititi otroke pred zlorabo in okrepiti odpornost Evropske unije pred krizami in katastrofami. To ni nič novega. Kaj pa je novega? Ukrepi, ki so bili v izvedbi doslej, eh, so potrebni prenove, zato da se bomo odzvali na dejanske izzive in grožnje. Naši ukrepi se morajo odzvati na obveščevalne podatke, ki jih imamo, ki bodo usmerjali naš boj proti eh, varnostnim izzivi. Eh, var, Treba pa je seveda zato zagotoviti ustrezno sodelovanje vseh organov in agencij Evropske unije in sodelovanje z evropskimi eh, državami članicami. Tako bo pristop tudi bolj operativen. Treba je zagotoviti strateško sodelovanje in zagotoviti izmenjavo informacij med organi pregona, pravosodnimi organi in evropskimi agencijami. To je ključnega pomena. Tesnejše eh, sodelovanje je nujno, da naj zagotovimo tudi boljšo preventivo dostop do, prav, eh, do podatkov, izmenjava informacij, inovacije, raziskave. Vse to je treba povezati tudi z zunanjo dimenzijo našega sodelovanja, varnostnega sodelovanja. Evropski državljani zahtevajo eh, zaščito temeljnih pravic in to mora biti tudi en element te varnostne strategije. Evropska komisija bo posebej pozornost spremljala izvajanje vseh načrtovanih ukrepov in zagotavljala tudi skladnost z Evropsko listino o temeljnih pravicah. Spoštovanje te listine zahteve, da so vsi ukrepi so razmerni, še posebej, kadar posegajo te pravice. In pri iskanju tega ravnotežja je boj z zunanimi grožnjami legitimen razlog. Varnostna politika pa je politika, ki mora eh, ščititi državljane, ti pa ji dajo podporo in legitimnost. A zato morajo bolje poznati, kakšne grožne obstajajo. Izvajanje varnostne politike zahteva učinkovite ukrepe, vendar pa mora hkrati okrepiti kredibilnost institucij, zato da bodo državljani vanje zaupali. Pokazati je treba, da se odzivamo na grožne zagotoviti notranjo varnost bo mogoče le, če bo Evropska unija sodelovala tudi s partnerji v tretjih državah. Treba je zagotoviti povezavo med eksternimi in internimi varnostnimi ukrepi in komisija na tem področju že deluje, še posebej naprimer pri izvajanju evropske kibernetske varnostne strategije. Še več pa je treba storiti. Te ukrepe je treba izvajati v praksi in to dosledno okrepiti je treba strateško sodelovanje med uh, internimi in eksternimi varnostnimi ukrepi. Strinjam se z vami, ko povdarjate, da mora biti uh, naš pristop holističen za prijednostna območja. Različne politike, različne ukrepe uh, je treba uh, integrirati v celotno politiko, če naj se odzovemo na grožnje na vseh področjih. Pri tem je seveda treba spoštovati tudi materialne pravice, kot sem dejal, in spoštovati tudi proračunsko neutralnost. Notranja varnost oziroma evropska strategija pa potrebuje tudi element inovacij in raziskav. Evropska unija se mora eh, okrepiti, da bo bolj odporna tudi na eh, varnostne grožnje, Evropska unija mora eh, raziskovalni program obzore 2020 eh, izkoristiti za to, da bi razvili tehnološka urodja, ki nam lahko pomagajo pri zagotavljanju notranje varnosti. Treba je tudi okrepiti legitimnost te politike v očeh evropskih državljanov in zato eh, lahko pri tem pomembno vlogo igra Evropski parlament. Poleg poročil o izvajanju strategije, pa bo komisija ostala v stalnih stikih z Evropskem parlamentu. Tudi z nacionalnimi parlamenti bomo ostali v stiku, zato da bi razpravljali o najpomembnejših elementih. Veselim se že sodelovanja z Evropskim parlamentom pri izvanju nove Evropske strategije za notranjo varnost. Hvala za vaše pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa je na vrsti gospa Holmajer. Minuta in pol. Herr Kommissar. Gospod komisar, gospod predsedujoči, gospod državni sekretar, kolegice in kolegi. Mednarodna varnost in naša lastna strategija za notranjo varnost sta v preteklih letih postala vse bolj kompleksna. V preteklem mandatu smo imeli poseben odbor Krim, ki je obravnaval problematiko mednarodnega kriminala in prisotnost mednarodnih kriminalnih združb v Evropski uniji. Zastrašujoče je, kaj se dogaja na tem področju. Vse bolj smo soočeni z mednarodnim terorizmom. In današnji dogodki v Pakistanu so pokazali, kako preče ta problem. Prav tako je vse več organiziranega kriminala, mednarodnih mrež, v Evropski uniji, ki predstavljajo veliko grožno. Dan danes je uh, rob banke skoraj da uh, eh, malenkost. Kot je dejal Claude Moraš, bomo morali uporabiti uh, instrumente, ki so na voljo bolj učinkovito. Če traja mesece, da se uporabi instrument za mednarodno pravosodno pomoč, bodo kriminalci to vedno izkoriščali. Najti bo treba odgovore na pereča vprašanja, če naj zaščitimo varnost oziroma državljane. Predtem je seveda treba eh, izpostaviti vprašanje varstva podatkov. To vedno eh, opozarja na celo vrsto vprašanj. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Lopez Aguilar. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, veseli me, da ste z nami, glede na to, da gre tu za izjemno pomembno vprašanje varnost, notranja varnost Evropske unije. Strinjam se, situacija, varnostna situacija v Evropske uniji se je drastično spremenila v preteklih nekaj letih. Vse več grožen je eh, različnega tipa eh, kibernetske grožne, mednarodni terorizem, tu gre za izjemno agresivno uh, uh, prisotno, uh, prisotnost mednarodnega kriminala. To so izjemne grožne mm, notranji varnosti Evropske unije. Ravno zaradi spremembe varnostne eh, krajine eh, moramo najti dodano vrednost Evropskem parlamentu v odzivu na te grožne. In ravno zato potrebujemo jasno strategijo za zagotavljanje notranje varnosti. Eh, Zdaj se predeluje to strategijo za obdobje 2015 do 2019. Zdaj je pravi trenutek, da se odzovemo na to spremenjeno varnostno situacijo. Kaj moramo storiti? Bolj učinkovito uporabiti Eh, instrumente, ki ima, jih imamo na voljo, naprimer policijsko sodelovanje, pravosodno sodelovanje, skupne preiskovalne enote, eh, obveščeva, sodelovanje obveščevalnih služb. Treba je izmenjavati vse informacije, ki jih imamo na voljo, obveščevalne varnostnega tipa in druge, tip, druge informacije. Vse to pa je seveda treba početi ob spoštovanju uh, Evropske listine za temeljne pravice treba zagotoviti skladnost tudi z vsemi vrednotami, ki jih zastopamo. To pa pomeni tudi zaščito oziroma varstvo podatkov. In direktiva eh, za varstvo podatkov je bila sprejeta in obravnavali smo jo. Kaj to pomeni? Treba se je potruditi, zagotoviti, da bo Evropska strategija za notranjo varnost dejansko na koncu tudi spoštovala evropske temeljne pravice. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Van Štorh za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes govorimo o notranji varnosti. Jutri bomo glasovali o resoluciji, kjer je jasno zapisano, da se je varnostna situacija v preteklih letih eh, dramatično spremenila. Danes se v Nemčiji največ govori prav o tem. Ljudje se ne počutijo več varno in menja, da so jih politiki zapustili pri eh, zaščiti. Zato ljudje odhajajo na ceste, na tisoče pro, eh, ljudi protestira po eh, evropskih ulicah. Politika mora te proteste vzeti resno. Odzvati se mora na te proteste. Politika mora ukrepati. Eh, ne more samo opazovati, kaj se dogaja in upati, da se bodo problemi razrešili. Treba eh, je biti pogumen in se s tem spoprijeti. Le s pogumom bomo težave dejansko tudi lahko razrešili. Molčumesk. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Mlinar. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Delavedova. Dosegli smo širok kompromis med političnimi skupinami in upam, da bo komisija upoštevala eh, zastavljanje prioritete, eh, ko bo eh, prenovila Evropsko strategijo za notranjo varnost. Od zadnje strategije je v veljavo vstopila Lizbonska pogodba, ki vključuje tudi Evropsko listino o temeljnih pravicah. Nova strategija mora to listino spoštovati. V resoluciji smo na to upozorili. Zato je treba oceniti, ali obstajajo določene vrzeli. Komisija mora pregledati, ali so vsi ukrepi skladni in se jih ustrezno izvaja. Ključnega pomena je, da čim prej dosežemo dogovor o direktivi o varstvu podatkov. S tem bomo zagotovili ustrezen zakonski okvir za izmenjavo podatkov za namene eh, kazanskega pregona. Izvajanje nove evropske strategije bo pomembno. Evropski parlament in nacionalni parlamenti morajo izvesti ustrezen demokratični nadzor. Resolucija, o kateri bomo glasovali, kaže širok kompromis. Upam, da jo bomo sprejeli. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Spinelli. Ena minuta. Grazie per le promesse di collaborazione, commissar. Hvala za te obljube, uh, vendar sama strategija mi me ne pripriča, to preveč me spominja na ameriški sistem, na to, da so to vključene zaprti sistemi Europol in uh, E, ne pa da bi vključujemo torej nacionalne parlamente in Evropski parlament. Preveč represivnih ukrepov uh, uh, in le dvakrat se omenjajo temeljne pravice. V imenu varnosti se oduzemajo pravice. Temu smo priča že v zadnjih desetih letih v ZDA in tudi v Evropski uniji. Sprašujem se, če bomo šli. Eh, eh, naprej tako. Slišali smo glede tega, kaj se je dogajalo pri nas, eh, ko je šlo za predajo torej osumljencov ZDA. Ali bomo lahko imeli, imeli svoje ukrepe pred mesto tega? Hvala, gospa Killer. Ena minuta. Hvala lepa. Zeleni podpiramo uh, zamisel, da Evropska unija potrebuje Evropska strategija za notranjo varnost. Se strinjamo, veliko ljudi se v Evropi ne počuti več varnih, pa naj bodo to predstavniki manjšin, priseljenci, eh, muslimani, ki se eh, čutijo ogrožene eh, tudi z desne strani tega parlamenta. Treba se je odzvati na resna kazniva dejanja, tudi na področju davkov in okoljskega kriminala. Vidimo, da se razvija nek trend, ki uh, iz vsakega državljana uh, uh, ustvarja osumljence. A to ni prav. Ne moramo zaščititi svobode s tem, da svobodo omejujemo. Prav tako smo pripričani, da ne bomo Evrope zaščitili s tem, da bomo zgradili okrokni zid, ki jo bo zaščitil pred namišljenim sovražnikom. Evropska unija mora biti uh, odprt uh, prostor za eh, ljudi, ki prihajajo od zunaj in poskrbeti moramo za zaščito odnotraj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Borgecijo, 1 minuta 30. Hvala, gospod posojoče. Eh, videli smo, s kakšnimi grožnjami se soočamo, videli smo, kaj se je zgodilo v Pakistanu in mislim, da je ta strategija prešipka, nejasna, glede najbolj ključnih točk. Nič ne govori o tem, kaj boste počeli z voki samotarji. In Pakistan kaže to, kako zelo nevarni so. Kakšne kreve boste sprejeli glede tega? in potem uh, vprašanje borcev islamske države, ki se vračajo v domovine v EU. Torej, tisti, ki se borijo za Alaha, se potem vrnejo v Milano, pridejo v London in kaj mi jim moramo odpreti vrata. Nič ne storite, nič ne pravite o tem, kako boste preprečili, da se vrnejo. Ne smejo se vrniti. Oni so nevarnost za našo varnost in potem vprašanje nezakonitih priseljencev. V Italiji imamo operacijo Mare Nostrom. Približno 150 tisoč ubogih ljudi je na ta način prišlo k nam. Vendar potem se je izkazalo, da eh, številni med njimi niso imeli uh, razloga za prihod v. Italijo. In italijanska vlada sploh ne govori o tem. In polovica torej teh nezakonitih priseljencev, ki je prišla k nam uh, preko operacije Mare Nostrum, ni bila identificirana. Sploh ne vemo, kdo so, to je gotovo naša varnost. Hvala lepa. Gospod Borgecijo, v postopku modrega kartona vam želi. Uh, zastaviti vprašanje gospod Žohovski. Sprejmete vprašanje? 30 sekund, gospod Žohovski. Pane kolego, mohl biste, mohl biste nam vysvetliti. Gospod predsedujoči, spoštovani kolega, nam lahko poveste, kako pa bi vi preprečili tem uh, o, eh, to, samotnim vokovom, da se vrnejo v Evropo in uh, zagrešijo uh, zločine? Kako bi vi uh, tem ljudem preprečili, da uh, Eh, zagrešijo teroristična dejanja v Evropi. Očitno je, da je to, česar se uh, ne počne. Morali bi nadzirati islamske centre in moše. Tam se jih vzgaja na način, da sovražijo našo civilizacijo. Ne pravim, da so vse moše takšne, vendar številne so takšne, kjer se pravzaprav vzgaja te volke samotarje. In mislim, da se moramo tega zavedati. Moramo se zavedati, da je to jasna grožnja. Te ljudje živijo med nami in eh, eh, torej vojna proti terorizmu je povzročila, da so pri nas in da živijo z nami. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Eh, vprašanje gospod. Gospe Spinelli, ga sprejmete? Izvolite, gospa Spinelli, 30 sekund. Vorej, hitro, lonore. Gospod Borgecijo, ali se spomnite, kaj je bila Mare Nostrum, ki ne deluje več, torej ta operacija ne deluje več in ni bila namena temu, da bi prišli k nam begunci ali nezakoniti prebežniki. Mare Nostrum je bil namenjen temu, da se uh, rešuje uh, brodolomce, iskali smo jih na morju in smo jim reševali življenja. Gecijo. Res je to, kar ste povedali. To je bil namen te operacije, vendar kljub uh, uh, lepim namenom so bili ukrepi katastrofalni. Med številnimi osebami, ki so prišle, je bilo veliko takšnih, ki bi lahko dobili azil. Vendar med njimi so bile tudi osebe, ki jih ne bi bilo treba sprejeti. To se je dogajalo. In eh, sprašujemo se, zakaj nismo identificirali vseh teh ljudi, zato da bi bili sedaj mirnejši. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Vozenberg, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovani kolegi, gospod komisar. Lizbonska pogodba zahteva nov pristop pri boju proti mednarodnemu in čezmejnemu kriminalu. Organizirani kriminal je vse bolj prisoten. Eh, zaslužen je za trgovanje z drogami, ljudmi, eh, človeškimi organi in tako naprej in tako naprej. Ta seznam je neskončen. Prav tako se pojavlja nova oblika terorizma, religioznega terorizma. Evropsko sodišče je že preprečilo izvajanje enega izmed ukrepov, ki uh, je kršil načela vrsta podatkov. In zato je treba biti zelo, zelo pozoren, zato da se bomo temu v prihodne izognili. Slišali smo zelo različna eh, stališča iz držav članic. Treba pa je razlike, ki obstajajo, eh, zmanjšati, zato da se bomo skupaj borili za varnost in pravico. Le tako bomo lahko preprečili nadaljno širitev organiziranega kriminala okrepiti ter policijsko sodelovanje in sodelovanje med institucijami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vadenholzer, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi imajo pravico do tega, da se počutijo varne in eh, da živijo življenje brez groženj. Ravno zato je tokratna razprava tako zelo pomembna. Varnosti pa ne bomo dosegli s tem, da bomo svobodo uh, omejili varnost in svoboda sta uh, medsebojno pogojena, ne pa se ne izključujeta. Boj proti terorizmu je lahko uh, učinkovit le, če bomo imeli celovito strategijo. Celotna Evropa potrebuje enotno politiko, ki bo temeljila na okrepenem policijskem pravosodnem sodelovanju v duhu evropske solidarnosti. V preteklem mandatu smo dosegli precejšen napredek v tem smislu. Da bi dosegli višjo stopnjo varnosti, pa je treba zagotoviti izpolnevanje vseh okvirnih pogojev, ki so povezani z vladavino prava in pravno državo. Treba je zagotoviti tudi visoko stopno socialne varnosti. Tam, kjer socialne varnosti ni, živijo ljudje v negotovosti, tam se pojavlja vse več kriminala in zdaj v časi gospodarske krize je treba okrepiti uh, politiko notranje varnosti ravno zaradi tega. A le z represijo in uh, zaostreno kontrolo ne bomo ničesar dosegli, kaj čemu nasprotno. Hvala. Um. Ehm, Hvala. Gospa Majer, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Sidniju so islamski fundamentalisti zavzeli talce in torej priča smo temu, kaj se lahko zgodi, če um, torej zadeve prepustimo situaciji. To se lahko zgodi tudi v Amsterdamu ali v Londonu ali kjerkoli. In to je realna eh, nevarnost in ni prav, da gledamo stran in da to ignoriramo. In ta resolucija se mi zdi nekoliko, nekoliko kot nekašna farsa. Koliko džihadistov je šlo iz Evropske unije v islamsko državo, zato da se tam borijo za njim, koliko se jih je vrnilo in kdaj boste priznali, da je islam največja grožnja za našo varnost? varnost je nacionalna uh, tema, vendar, če politiki ne bodo dali glave iz peska, potem bomo imeli zmanjšano varnost. Moramo imeti okrepljen nadzor na mejah in moramo dozeti potne liste eh, džihadistom, zato da se ne bodo vrnili v Evropsko unijo. Hvala. Številni državljani so zelo zaskrbljeni zaradi slabše situacije na področju notranje varnosti. To, kar se je zgodilo v Pakistanu, je zelo zaskrbljujoče. Nemogoče je z besedami izraziti to, kar čutim, ko berem, koliko otrok je bilo ubitih v šoli. In to nas mora spomniti, kako pomembno je, da vzpostavimo dinamično in učinkovito strategijo notranje varnosti in potrebujemo skladnost med zunanjo in trajanjo eh, razsežnostjo. In trgovina z ljudmi mora biti med prednostnimi nalogami oziroma boj proti njej. In to je eh, trgovina z ljudmi, ki generira ogromno profita na račun najšipkejših. Moramo se boriti tudi proti ekstremizmu, moramo se boriti proti tujim borcem, tistim, ki se pridružijo. Eh, ekstremistom in se potem vrnejo v Evropo. Moramo omeniti Libijo. Malta se zelo zaveda nevarnosti, ki izvirajo iz zelo nestabilne situacije v tej državi. Naš koordinator je zelo zaskrbljen. Lahko se zgodi, da se bo ISIS razširil na Libijo in mi ne moremo sedeti križem rok. Uh, In v sami strategiji moramo zagotoviti eh, pravno težje med osnovnimi temeljnimi pravicami in varnostjo. Zato smo spopadli z tveganji. Če ne bomo imeli prave strategije, potem bo ta strategija prešipka. Hvala. Gospodin predsedatelj, četiri godine so. Gospa Kotova. Gospod predsedujoči. Mislim, da smo imeli dovolj časa za oceno strategije. Jasno je, da potrebujemo učinkovitejšo strategijo. Potrebujemo eh, učinkovitejšo strategijo, zato se spopademo z grožnjami. Omenila bi dve grožnje, na katere se treba hitro zvati. Prvič boj proti goljufijami in korupciji. Leta 2016 bo komisija pripravila poročilo o boju proti korupciji, vendar to ni dovolj, potrebujemo nov korak, potrebujemo uh, svežen ukrep, s katerim bomo uskladili kazensko zakonodajo v Evropski uniji. Goljufije. Uh, se dogajajo in eh, kriminalci zlorabljajo razlike v nacionalnih zakonodajah. Potem drugič, varnost na mejah. V zadnjih letih smo priča novim grožnjam. Leta 2010 nišče ne more napovedati ogromnih, uh, ogromnega števila beguncev, ki bodo prišli k nam in pojava tujih borcev. In sedaj je jasno, da potrebujemo uh, boljše, boljši nadzor zunanjih meja. Eh, države članice se ne morejo same zauzemati za skrb uh, zunanjih meja. Recimo nadzor uh, bolgarsko-turške meje stane 700 tisoč evrov samo za en mesec. Gospod Epitides, ena minuta. Res je, da ta konkretna strategija za notranjo varnost ni to, kar bi morala biti. Zato jo moramo prenoviti, vendar moramo upoštevati resno obljube, ki smo jih dobili in moramo sprejeti preventivne ukrepe. Vsako leto v državah Južne Evrope pride na sto tisoče eh, beguncev. Iz grških eh, izkušenj vam lahko povem, da so to nesrečniki, ki jih zlorabljajo eh, organizirane združbe za to, da okrepijo svoje kriminalne kroge. In to je resna grožnja, gre za trgovino z ljudmi, gre za trgovino z nezakonitimi drogami in gre tudi za terorizem. In na vzhodnih majah Grče imamo Frontex, ki sodeluje z grškimi organi. In nekateri zakonito vstopijo v državo, vendar. Uh, pravzaprav so njihovi nameni posebno drugačni, tako da moramo res zadevo um, eh, obravnavati z več vidikov, torej obravnavati vse načine, kako ne doštopa v te države. Gospod Bonnik, nova strategija je. Yeah nujna, če se želimo odzvati na grožnje, ki se vse skozi spreminjajo. Ena glavnih eh, grožnje je kibernetska kriminaliteta, kibernetski terorizem, moramo se prilagoditi novim tehnologijam in potrebujemo tudi nova sredstva za sodelovanje med državami članicami. Recimo pomembna je direktiva o varnosti omrežji. Tudi moramo Eh, finančno in kadrovsko okrepiti svoje zmagljivosti. Ni dovolj, da se odzivamo na to, kar se je že zgodilo. Kriminalci lahko uporabijo nove tehnologije za svoje, uh, za svoje namene. In na spletu eh, je težko zaznati vse uh, vsa kazniva uh, dejanja, ki se dogajajo. No, profit iz uh, kriminalnih dejanj naj bi bil kar 2 milijardi evrov letno. Torej moramo res okrepiti svoje sodelovanje in razvijati uh, svoje delo. Potrebujemo tesno sodelovanje med organi pregona, uh, znanstveniki in podjetniki. Varstvo podatkov je pomembno. In torej moramo najti pravo ravnotežje med varnostjo in temeljnimi pravicami. To mora biti izhodišče za novo strategijo. Že v prejšnji strategiji smo se osredotočali na doslednost našega pristopa za to, da smo zagotovili notranjo in zonanjo varnost. Torej moramo sodelovati z našimi partnerji v tretjih državah. To je pomembno, če želimo zagotoviti varnost. 30 sekunde minute in trideset za gospoda bekerja gospod predsednik gospod komisar spoštovani kolegi jutraj bomo glasovali o resoluciji odbora Libe eno leto po tragediji z Lampeduze. In to mora biti nov nastavek za politiko Evropske komisije. Tako kot to zahteva Evropski parlament, tako kot zahteva naš odbor. Komisija naj stopi še korak naprej. Bolj učinkovito moramo zagotoviti zakonito priseljevanje talentiranih in izobraženih ljudi. In zato potrebujemo ustrezne točke v tretjih državah. Prav tako bi morali nastaviti kvote oziroma minimalne kontingente za države članice, ki naj sprejemajo eh, begunce in priseljence. Prav tako je treba ukrepiti boj proti nezakonitim prepisanovanju, tih otapljanju ljudi in trgovini z ljudi. Zato pa potrebujeta Europol in Frontex eh, več eh, finančnih sredstev. Veseli me, da bomo jutri Frontexu dali dodatnih 23 milijonov evrov. Resolucija odbora Libe glede Evropske strategije za notranjo varnost eh, je zelo pomembna ta mora uokviriti delovanje držav članic na tem področju tudi zato, da davljinski postopek ne bo več potreben. K temu pozivam Evropsko komisijo. Zdehovski, pentru un minut și 30 sekund. Gospod Zdehovski, minut in pol. Pane predsedo, htjel bih podjekovat také za... Hvala, gospod predsedujoči, hvala za to pobudo. Menim, da je zelo pomembna, da zagotovimo varnost in svobodo za evropske državljane. Mislim, da je to glavna naloga Evropske unije, vendar ne smemo dovoliti, da bi nova strategija postala uh, pošast, ki ima številne instrumente, ki jih nišče ne more nadzirati. Zato pozivam komisijo, da analizira že obstoječe instrumente mm, strategije notranje varnosti in naj predlaga, kako bi jih lahko učinkovite uporabili kot del nove strategije notranje varnosti. Vprašanje varnosti ima sedaj novo razsežnost, pa ne le zaradi uh, konfliktov v našem sosedstvu, temveč tudi zato, ker imamo nevarnosti znotraj EU, priča smo eh, radikalizaciji, terorizmu, nasilju. Več kot 3000 evropejcev sodeluje v mednarodnih konfliktih in sprašujem se, kako so ti ljudje sploh prišli tja. Moramo prekiniti ta sistem novačenja uh, novih članov preko interneta, ki se potem borijo v drugih državah to mora biti ključna prednostna vloga ne le za e LS, temveč za vse inteligentne ljudi v tej dvorani. Hvala za vašo pozornost. Prečem la procedur. Hvala. S tem smo prišli v postopek pretegnite pozornost predsednika. Le gospod Džemalski želi besedo, izvolite. Hvala gospod predsedujoči, gospod komisar, predstavniki sveta, spoštovani kolegi. Pozorno sem po prebral poročilo glede izvajanja strategije notranje varnosti za obdobje 2010-2014 in mislim, da ga ne moremo pozitivno oceniti. Mislim, da bi lahko uh, tu marsikaj izboljšali. Morali bi okrepiti uh, sodelovanje, mednarodno sodelovanje. Pripriča smo uh, um, trgovini z ljudmi, ki se je bistveno povečala, zlasti ko gre za novačen ljudi, ki se potem ukvarjajo z žeparjenjem, prostitucijo in tako naprej. Moramo se boriti proti nezakonitim migracijam. Še zlasti nas mora skrbeti sodelovanje med kriminalci v zaho v zaho na Zahodnem Balkanu in islamsko državo. To lahko pomeni veliko grožnjo za Evropsko unijo in njene državljane. Jakubent. Hvala. Komisar Avramopoulos, besede vaše, izvolite. Hvala lepa. Eh, pozorno sem prisluhnil temu, kar ste dejali, kar ste dejali vi, poslanci Evropskega parlamenta in dejal bi, da nasplošno se vsi strinjamo, da je varnost danes ena ključnih prednostnih nalog, ne le za Evropo, temveč v svet. Vendar podariti moramo, da ta razprava in pobude, ki smo jih sprejeli za to, da bi imeli novo strategijo notranje varnosti, se dogaja v ključnem trenutku za Evropo in celoten svet. Priča smo novim oblikam uh, va varnostnih tveganj. In varnost je temeljna pravica in prav tako je pri tem treba upoštevati temeljne pravice. In politiki so tisti, ki morajo zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic. Nismo imeli integrirane politike glede varnosti. To pa zato, ker smo imeli druge vrste nevarnosti v preteklosti. Sedaj pa smo priča nevarnosti terorizma, grobega terorizma in ne vemo, kje bo naslednjič udaril terorizem. In temu smo priča danes. Organizirani kriminal, preprodajalci ljudi. To eh, so kriminalci, potem eh, imamo prebodajalce mamil, vsi so med sabo povezani in organizirani kriminal pogosto sodeluje tudi s svetom terorizma. In države, se pogosto ne znajo soočiti s to zelo resno težavo. Torej, to je to, kar nas čaka in zato potrebujemo novo strategijo. In tako želimo zaščititi to, kar je dosegla Evropa, to, kar je dosegel svobodni, svobodni svet v, pretekli, v preteklosti. In mi bi radi sprejeli politiko, ki ne bo vodila Evropo po poti izolacije. Ne, mi si ne želimo uh, tega, da bi postala Evropa trdnjava. Želimo biti odprti. Ne želimo povezovati imigracije s terorizmom. Ne. Tak pogled sodi v preteklost in pogosto je bila je bila to napačna odločitev. Pogosto pridejo k nam ljudje, uh, je, ki so eh, države izvora migracije. Torej potrebujemo posebno drugačen pristop in posebno drugačne parametre in merila. Vendar ni dovolj, da smo odločni in pogumni. Moramo upoštevati končni predlog, ki ga bomo sprejeli. Gotovo bomo slišali številne predloge, vendar potrebujemo politiko, ki bo zagotovila varnost, mir in svobodno izvajanje človekovih pravic za vse, ki živijo v Evropski uniji. In Evropska unija bo še naprej se borila proti terorizmu in bo spodbujala tiste stebre, ki spodbujajo demokracijo na našem eh, kontinentu. Se Jakoven. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Dela Vedovi. Izvolite. Hvala. Spoštovani poslanci, svet še prav posebej upošteva to, kar meni parlament. Zabeležili smo si to, kar ste dejali v razpravi. Menimo, da strategija notranje varnosti je pomemben korak v izgradnji unije, ki bo varovala svoje državljane in ki bo hkrati zagotovila izvanje temeljnih pravic. In ta nova strategija mora upoštevati že obstoječe instrumente, preden bo eh, sprejemala nove in potrebujemo celovit pristop, ki bo vključeval vse akterje glede na določbe pogodb. Eh, hvala za vašo pozornost. Eh, hvala, gospod minister.